V imenu podpredsednice besedo dobi komisar Han. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod minister, spoštovane gospe in gospodje. Vsi smo bili zgroženi nad podobami iz Tunizije, kjer so na plažah v Susu izvedli te brutalne napade. S temi napadi so želeli širiti strah in razkol mi se borimo skupaj s Tunizijo proti teroristom. Ne želimo, da bi teroristi uspeli. Sočustujemo predvsem z družinami in prijatelji žrtev ter z vsemi tunizijskimi državljani. Je bil pa ta napad tudi napad na pogumno izbiro, Tunizije. Tunizija se je odločila za demokracijo. Napadli so turistični sektor, ki je pravzaprav hrbtenica tunizijskega gospodarstva in ki se tako ali tako že sooča z ogromnimi izzivi. Demokratičen prehod od leta 2011 je res edinstven. Tudi tunizici priznavajo, da je ta prehod bil precej krhek, predvsem zaradi številnih družbeno-ekonomskih izzivov, s katerimi se država sooča. Država bo morala pogumno izpeljati številne reforme za to, da stabilizira tudi demokratično ustavo, da se sooči s težavnimi gospodarskimi in socialnimi okoliščinami, ki predvsem škodujejo eh, mladim v Tuniziji. Evropska unija že od leta 2011 podpira vsa prizadevanja Tunizije. Evropska unija bo to počela še naprej. Mi smo namreč največja zunanja podpora tunizijski vladi. Resnično si želimo, da bodo, da bodo evropejci še naprej obiskovali Tunizijo in tudi vlagali v to državo. To je naša skupna odgovornost. Poskrbeti moramo za to, da bo vse potekalo varno. Napadi v Susu in v muzeju niso edina varnostna grožnja, s katero se Tunizija sooča. Od revolucije naprej Evropska unija sodeluje z organi v tej državi, vzpostavljeni imamo tudi dialog glede celovite reforme varnostnega sektorja v Tuniziji. Želimo si, da bi varnostne institucije v Tuniziji bolj učinkovito zagotavljale varnost državljanov, pri tem pa seveda celovito spoštovale tudi mednarodne standarde in človekove pravice, kot to zagotavlja tudi nova ustava. Kljub težavam, ki še obstajajo pri oblikovanju programov sodelovanja, Vemo, da je novo izvoljena vlada predana tem ciljem, kar pomeni, da lahko tudi tem sektorjem zagotovimo podporo. Mi bomo skušali čim bolj pospešiti izvajanje preomenjenega programa. Veliko reform bo treba izpeljati v boju proti terorizmu. Zlasti bo treba ukrepiti zaupanje državljanov v varnostne institucije v tej državi. Vseeno pa si želimo storiti korak naprej tudi koordinator Evropske unije za boje proti terorizmu Žilde Kerhove, zunanja služba za zunanje delovanje in komisija izpostavljajo posamezne priložnosti, kjer bi lahko hitro delovali in z vsemi instrumenti, ki jih imamo na voljo, zato da bi Tuniziji pomagali pri krepitvi njene protiteroristične strategije, zlasti z vidika boja proti radikalizaciji in z vidika krepitve varnostnih in pravosodnih mehanizmov. Visoka predstavnica podpredsednica Mogherinjeva je ministerskemu predsedniku Tunizije Maja poslala pismo s konkretnimi predlogi. Sam sem pisal ministru za razvoj naložbe in mednarodne sodelovanje takoj po napadih v Susu. Zagotovil sem mu, da bomo kot Evropska unija zagotavljali odločno podporo, predvsem pa želimo čim hitreje zagotoviti posamezne tranše podpore, ki bi jih sicer začeli izvajati šele proti koncu letošnjega leta. Kot sem že povedal, Tunizija je v tem trenutku zgled za teroriste, zato ker so v tej državi izvedli uspešen napad. Mi moramo državi pomagati, da bo ta pluralistična demokratična vlada dobro delovala, da bo družba še naprej predana ščitenju pluralizma demokratičnih vrednot in pravic žensk. Potrebujemo koherentno mobilizacijo vseh razpoložljivih virov, zato da okrepimo in obranimo ta prehod Tunizije na poti v demokracijo. To pomeni, da vse evropske institucije morajo sprejeti ukrepe katerimi bodo pokazali odločenost. Enako velja za države članice. 187 milijonov evrov v letu 2015 v kontekstu dvostranske pomoči. Toliko denarja smo namenili tej državi. Sam nameravam preveriti vse možnosti, ki jih imamo, zato da se ta prizadevanja še okrepijo. 300 milijonov evrov je vredna makrofinančna pomoč in v naslednjih letih jo bomo verjetno še povečali kar pomeni, da je Tunizija v tem trenutku v precej nestabilnih okoliščinah, ker se nahaja v nestabilni regiji. Sooča se s ključnim obdobjem, v katerem bo kot država doživela številne spremembe. Želimo si, da bi vse naše prispevke lahko ustrezno integrirali, mi bomo ponujali sredstva za to, da se težave razrešijo. Tunizija je zelo pomembna strateškega vidika za Evropsko unijo, zato moramo v odnosu do te države hitro ukrepati, včasih biti fleksibilni, predvsem pa moramo skrbno načrtovati. Tunizija je bila vedno ključni uporabnik tako imenovanih krovnih skladov, umbrella funds. Želeli smo, da bi država postala trajnostna demokracija, poglobljena demokracija. Glede na to, da je Tunizija storila velik korak naprej pri izvajanju reformnih ciljev, smo predlagali še dodaten znesek in sicer v višini nekje 70 milijonov evrov. S temi sredstvi nameravamo pozdraviti vse pozitivne rezultate, ki so jih dosegli. V luči zadnjih dogodkov pa trenutno preiskujemo tudi možnosti, kako bi lahko ta dodatna sredstva uporabili za to, da bi okrepili prednostne pobude. Veliko dela nas še čaka na področju konsolidacije mlade tunizijske demokracije, sem sodi tudi vprašanje integracije institucij, v ustavi je to omenjeno. Reforme na področju varnosti in pravosodja so pomembne, sprožiti je treba tudi postopek decentralizacije, zlasti administrativne decentralizacije. Veliko reform bo treba še izpeljati, integrirati bo treba tudi ukrepe, zato da bodo okoliščine boljše za razdoposlovanje, naložbe in izobraževanje. Tekom večjih let bomo porazdelili posamezne naložbe v posameznih sektorjih. V vseh teh sektorjih ima Evropa dovolj strokovnega znanja, zato da lahko prispeva k prizadevanjem Tunizije. Odigrati moramo srednjo vlogo, spodbujati je treba to privilegirano partnerstvo, ki smo ga spostavili s Tunizijo. Tunizija si želi izkoristiti tudi potencial, ki ga ponujajo skupnostne politike, ti lahko ponudijo dodatne možnosti za partnerske države. Na področjih, kot so izobraževanje, izmenjave študentov, inovacije in raziskave ter kmetijstvo, ki je vitalen sektor za to državo, skupaj z kolegi komisarji iščemo možnosti za dodatno ukrepanje. Med drugim želimo bolj povdariti tudi ukrepe, ki vodijo do integracije delovnih mest. Teroristične grožnje so realne, širijo strah, predsotke, zato bi naš odziv moral iti v smeri vzpostavljanja povezav med gospodarstvi in državljani. Biti moramo ambiciozni, kreativni, zato da bomo dejansko svojo podporo Tunizicam nekaj spremenili. Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj bomo prisluhnili predstavnikom političnih skupin. Najprej v imenu ELS. Gospod Gala, dve minuti imate na voljo. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, prisrčno se vam zahvaljujem za vašo predstavitev, pa tudi za delo, ki ga opravljamo kot Evropska unija, zlasti komisija v Tuniziji. Želel bi izraziti svoje odločno uh, odklanjanje takšnih uh, napadov. Sam sem bil zgrožen, ko sem slišal, kaj se je zgodilo. Mislim, da je to sedaj priložnost uh, za nas, da z vsemi uh, sredstvi in uh, z vsemi ukrepi, ki so nam na voljo, podpremo to mlado demokracijo v Tuniziji. Leta 2011 sem obiskal z delegacijo Evropskega parlamenta kolege v Tunisu. Nekateri med vami ste bili prisotni na teh drugih demokratičnih volitvah. Mis, moram reči, da takrat ni bilo nobenih ekstremistov, ki so dobili omembe vredno število glasov, čeprav je bil volilni prak zelo nizek, niso torej prišli v njihov parlament. Zdi se mi nekaj pomembno. Morda bi preverili še eno dodatno zadevo, morda bi se lahko o tem pogovorili z kolegico Mogherini. Veste, da imamo zaenkrat mm, zamrznjeno misijo, ko gre za nadzor nad mejami med Tunizijo in Marokom. Mislim, da je sedaj bistveno to pobudo oživiti. Morda bi morali ugotoviti, ali bi morda neko takšno misijo eh, razposlali na eh, stran Tunizije, ko gre za to mejo, zato da bi preprečili udor eh, teroristov in drugih elementov v Tunizijo. Ta storilec v Susu je bil človek, ki je prišel iz sosednje države. Mislim, da torej moramo konkretno pomoč zagotoviti na teh pomembnih področjih in prosim, če lahko preverite, ali je to možno. Hvala. V imenu socialistov in demokratov, Čani Pitela. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi, v imenu svoje skupine bi rad izrekel iskreno sožalje družinam žrtev vladi v Tuniziji in tudi vsem državljanom v Tuniziji zaradi terorističnih napadov. Ti teroristični napadi skušajo uničiti pogumen boj Tunizicev za svobodo in dostojanstvo. Tunizijo želijo izkoristiti zato, da bi jo spremenili v nedržavo, čeprav je ta država edina, ki je bila uspešna iz ni za držav iz arabske pomladi. Ne, tega ne smemo dopustiti. Namreč tunizijski državljani si tega ne zaslužijo. Spodbuditi je treba demokracijo v Tuniziji, stabilnost v Tuniziji, zlasti v tem krhkem prehodnem obdobju. Zato vas prosim, gospod komisar, pa tudi visoko predstavnico Federico Mogherini, da odločno ukrepata politično, institucionalno, moralno. Evropska unija bi morala biti v prvih vrstah delovanja, pa ne samo z častnostjo in z lepimi besedami, temveč tudi bolj konkretno. Naš načrt bi moral biti maršalov načrt za Tunizijo. Tunizijo so prizadeli v neuralgični sektor gospodarstva, v turistični sektor, to je sama srčika te države, je ključni sestavni del gospodarstva. Tega res ne smemo dopustiti, zato ker je to bistvenega pomena tudi za odnose med Evropo in sredozemljem. Želimo si, da bi države in družbe na drugi strani postale demokratične. Ne smemo se odreči strateškim strategijam, ki smo jih oblikovali za območje sredozemlja. To je bistvo loga Maršalovega načrta. Skupina SD prosi vas in Federico Mogherini, da se zauzameta za ta pomemben, velik predlog. Hvala. Hvala. Eno minuto ima sedaj na voljo v imenu konservativcev in reformistov gospod Tanok. Predsedujoči, teroristični napad v Tuniziji je povzročila izgubo 38 eh, življenj, 30 od teh eh, so bili Britanci, to je mori sonarodnjaki izražam sožalje vsem čeložinskim članom teh žrtev in eh, prijateljev. Tudi mm, napad, eh, ki so ga opravili džihadisti v muzeju v Tornilu, je so nekaj, kar je absolutno obžalovanja vredno. In to, kar potrebujemo, je, da podpremo Tunizijo. Tunizija je bila eh, prva, v kateri se je zgodilo gibanje nove arabske pomladi. In mislim, da jim je treba pomagati, kajti leta 2011 je prva v arabskem svetu začela izvati um, demokratično tradicijo v arabskem svetu z volitvami, ki so bile uspešne. Omogočiti moramo Tuniziji, da postane sodobna demokratična država v arabskem svetu ker eh, je turistični sektor zelo pomemben za tunizijsko gospodarstvo, je bistveno zagotoviti politično stabilnost in preprečiti radikalizacijo in teroristične napade v prihodnosti. Hvala. V imenu skupine ALDE, gospode Sarnes, minuto in pol. Eh, Hvala lepa. Gospod komisar, vsi govorimo isto, kar je povsem naravno. Teroristi so dvakrat v treh mesecih napadli Tunizijo, muzej in sedaj še SUS. Razlog za to je, ker ta mlada tunizijska družba opravlja prehod v demokracijo na uspešen način, zato želijo teroristi temu narediti konec. Kar pomeni, da bi morala naša Evropska unija biti ob strani Tuniziji in Tunizicem, bolj kot smo to bili v preteklosti. Prisotni moramo tudi na varnostnem področju tudi na področju upravljanja in nadzorovanja mej skupaj z Libijo. Prisotni moramo biti tudi, ko gre za reševanje vprašanja migracijskih tokov. Skupaj z njimi se moramo lotiti tega vprašanja, kako upravljati z migracijskimi tokovi iz Tunizije. Prisotni pa moramo biti tudi na gospodarskem področju. Prej ste omenili, da bi morali zagotoviti sredstva, da bi morali dati tisto, kar moramo dati. Delamo tudi na partnerskem sporazumu na področju trgovine. Vse to je zelo dobro, vse lepo in prav, pri čemer moramo poskrbeti za interese Tunizije, tudi ko gre za posamezne sektore, kot so kmetijski sektor, industrijski sektor. Evropa bi morala ponuditi svoj odgovor predvsem v smislu svoje prisotnosti poleg Tunizicev in Tunizije. To se res ne moremo več pogajati o tem. Hvala. Hvala. V imenu skupine GUE, gospa Verža. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Grozota je še enkrat udarila v Tuniziji, sedaj v Susu, tri meseci po napadih v Bardu. Sožalje smo že izrekli. Napad se je izvršil v tej majhni državi z desetimi milijoni prebivalcev in sicer v pomembnem turističnem kraju. 14 odstotkov predstavlja turistični sektor. Tunizija je sprožila arabsko pomlad, potem je opravila svojo pot v demokracijo za vsako cenijo. Zato bi morala naša solidarnost biti neomajna. Žal to ne drži. Tunizija sedaj potrebuje našo pomoč v boju proti terorizmu. Ampak pri tem ne smemo postavljati pod vprašaj vse tiste krhke rezultate z področja demokracije, ki so jih dosegli v času revolucije podpreti je treba gospodarstvo, zato da mladim damo perspektivo. Do sedaj je Tunizija prejela premalo. Tudi premalo tako imenovane pomoči, ki je večinoma prispevala samo k večji zadolžitvi te države. Ponujali smo jim predvsem posojila. Vzpostaviti je treba upanje. Meje v tej državi ostajajo zaprte. Biti moramo kos naloge, ki nam je bila zaupana. Gospod komisar, če ste tu zato, da prisluhnite eh, govornikom, bo še toliko bolje. Skratka, postaviti je treba nove temelje za pogajanja o sporazumih o prosti trgovini in o mobilnosti, prestrukturirati je treba dolg, morda uvesti moratori, zakaj pa ne, spodbujati je treba mlade zlasti v najbolj revnih regijah, vzpostaviti je treba partnerstva, ki bodo koristila Tunizicem. Reforme lahko vodijo tudi druga načela ne samo liberalizacija in dobiček evropskih podjetij. Tunizija bi morala biti naša prednostna naloga, ker je situacija res najnujna. Ja, Hvala. Sedaj v imenu zelenih in združenega zavezništva gospod Sebastian, minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči to priložnost bi rad izkoristil za to, da seveda izrečem sožalje žrtvam vseh teh grozljivih napadov v Tuniziji. V zadnjih mesecih je Evropski parlament opravil misijo spremljanja volitev v Tuniziji. Z nekaterimi kolegi, ki so v dvorani, smo opravili to misijo. Vzdušje, družbeno vzdušje je polno upanja, volitve so potekale nemoteno. Številni kandidati so bili na teh volitvah tudi predstavniki civilne družbe. Arabska pomlad je v državah na tem območju prinesla precej različne rezultate. Tunizija je bila prva država v tej arabski pomladi. V tej državi so uspešno opravili pot na v smeri demokracije. So nam pa tudi diskretno povedali, da so se Tunizici počutili sami v tej regiji polni konfliktov. Več kot milijon beguncev je samo v Libiji. Ogromno konfliktov je v soseščini. Kaj počne Evropa? Sicer še naprej ponujamo sredstva za to državo, ki naj bi še naprej zagotavlja gospodarska rast, ampak sredstva, ki jih ponujemo, so smešno nizka. Politično so nam zadeve jasne, ampak na gospodarskem področju je treba poskrbeti za večjo stabilnost, zato da bodo mladi lahko imeli upanje za prihodnost tudi v tem sektorju, ki so ga teroristi najbolj prizadeli. Države v Magrebu bi lahko postale demokratične, za naše to veliko bolje. Na jugu sredozemlja bi Evropa morala biti bolj prisotna in tej regiji posvečati več pozornosti, kot jo je. Gospod komisar, jasno je treba sodelovati z Tunizijo, kajti napad na to državo je tudi napad na našo prihodnost. Yep. Hvala sedaj v imenu skupine Evropa svobode in neposredne demokracije, gospod Kastaldo. Hvala lepa, predsedujoči. 21 mrtvih v Bardu, 38 v Porta Kaltau na jugu Susa. Razmere v Tuniziji so nujne. Cilj teh terorističnih napadov je bil ta, da se spravi na kolena turizem. To je ključni sektor gospodarstva. Več kot 15 odstotkov BDP-ja predstavlja, glede na to, da ta država nima energetskih verov. Tunizija je unikum v arabskem svetu v današnjem času. Edina država, ki je uspela izpeljati demokratično tranzicijo, čeprav ima pri tem še nekaj težav. Stalna nestabilnost vlada v Siriji in Libiji. Ta tranzicija plaši številne zlasti teroriste, pa tudi arabske avtoritarne režime. Ta tranzicija namreč kaže, da obstaja kompatibilnost med islamom in demokracijo. Za teroriste je to neprijetno, zato ima Tunizija toliko sovražnikov. Tunizija ima najbolj zahodno oblikovane plaže imajo čudovite plaže, najbolj zahodno usmerjena država so. Nekje 3000-4000 tujih borcev pa se vseeno skriva v tej državi. V odboru AFED sem se zauzemal za to, da bi pripravili posebno poročilo za to državo, kajti država je vredna veliko več, kot bi bilo to moč sklepati na podlagi geografske velikosti. Gospod Pitela je rekel, da potrebujemo maršalov načrt, ampak ne smemo se osredotočiti zgolj na naprimer, sodelovanje na področju varnosti, priseljevanja, krožnega priseljevanja. Potrebujemo tudi političen, gospodarski, socialni načrt, širše zasnovan načrt. Naše strokovno znanje je temeljnega pomena, če pa ne bomo uspeli rešiti problema zadolževanja, ne bomo kos nalogi, s katero se Tunizija sooča. Če nam, bo, če nam ne bo uspelo, bo spet na oblast prišel režim ali pa ekstremisti. Poskrbeti je treba za to, da se uspešno izpelje ta proces. Politične sile, s katerimi smo se srečali v, v času obiska, se k temu nagibajo, zato jih nikar ne pustimo same. Hvala. Sedaj pa v imenu skupine Evropa narodov in svobode, gospod Bej. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naše misli gre seveda žrtvam terorizma v napadu. Tunizijski predsednik je v soboto zaprl več kot 80 salafističnih mošej, preden je izdal poseben dekret. Od leta 2011 imajo pridiga ribenalija precejšnje težave. Namreč težave imajo tudi zaradi statuta, ki ga je usilil Ben Ali, ženske in državljani v celoti nimajo več glasu, ki bi morali imeti. 18. marca 26. junija je prišlo do napadov v tej državi. Vse več džihadistov in islamistov iz te države odhaja tudi v Sirijo, Libijo in Irak. Stalno so ogroženi teroristični komandosi, tudi tunizici so pravzaprav dejavni v Libiji. Glede na to, kakšna je varnostna situacija v tej državi, obeti res niso najbolje. Enhada je prav tako padla v neugoden položaj. Gre za islamistično stranko, ki je precej dobro poznana. NHD se je lotila dolgoročne strategije. Ta islamistična stranka se še naprej skuša infiltrirati v družbeno tkivo tudi s pomočjo muslimanskih bratov. Situacija v Tuniziji je res težavna. Mislim, da bi morali biti ustrezni. Vi ste se zauzemali za to, da bi Ben Ali očel, ampak s tem ste samo spodbudili islamiste. Najlepša hvala. Sedaj pa v lastnem imenu bo spregovoril gospod Boštinaru. Hvala, gospod predsedajoči. Gospod komisar. Na začetku bi tudi jaz izražil, izrazil svojo solidarnost in sočustvojanje z Tunizici in zlasti izražam eh, sočutje številnim ž, eh, družinskim članom žrtev, ki so izgubile življenja v napadih na Tuniziji. Tunizija je začela kot prva z eh, arabsko pomladjo in zaradi tega je še eh, najbolj privlačna tarča za teroristične napade. Tunizija nujno potrebuje našo podporo če hoče doseči svoje cilje, ko gre za razvoj in stabilnost. Pomoč Evropske unije po teh terorističnih napadih je še bolj potrebna kot v preteklosti, če vemo, da so ti napadi bili namenjeni turističnemu sektorju. Potrebujemo masovno, učinkovito finančno, gospodarsko in tehnično pomoč Tuniziji, tako kot je to rekel moj prijatelj in kolega Džani Pitella, neke vrste maršalov načrt za Tunizijo potrebujemo. Pomoč Tuniziji tudi pomeni, da bomo tudi mi imeli od tega koristi. Stabilna demokracija v Tuniziji bo najboljši dokaz in zgled tega, kaj lahko neka država doseže v tej regiji. Imajo, maj, imajo novo ustavo, vendar ta še ni zaživela v praksi. Komisar, visoka predstavnica, pomagajte Tuniziji v vseh ukrepih v vseh ozirih, da bodo bolj učinkovito se lahko zoprstavili terorizmu. Zlasti pa moramo uspeti v boju proti teroristom, ki so se sedaj zbrali v Evropski uniji. Hvala. Gospa Šake, minuta in pol. Hvala, predsedujoči komisar, kolegice in kolegi. Kot eh, vsak normalen človek sem tudi sama. Eh, bila zgrožena nad temi terorističnimi napadi v Tuniziji in seveda tudi sama izražam sočutje družinskim članom in eh, sorodnikom ter prijateljem teh žrtev. Mislim, da je svet, v katerem danes živimo, med seboj odvisen, zato se ne smemo uh, dati, speljati iz prave poti. Kljub terorističnim napadom moramo vedeti, da je Tunizija, uspešna zgodba, zgodba tega, kako lahko eh, država s časom razvija novo demokratično družbo. Demokracija in eh, pravična družba, to so temeljne vrednote, ki jih zastopajo v Tuniziji. In zlasti moramo pomagati mladim v tej državi in tudi drugod po svetu, ki so naveličeni klientelizma, ki so naveličeni nekih eh, privilegijev in tako naprej. Tuniziji moramo pomagati pri nadaljem razvoju demokratične in svobodne družbe. Ne smemo eh, se lotiti nihilistične in neustrezne eh, dogme, ki jo poskuša širiti islam. Mislim, da Pri podpori Tuniziji moramo sodelovati z Tunizicami sam, samimi, da bodo tudi sami spoznali, da je Evropska unija njihova partnerica. Mislim, da bi tudi novi trgovinski sporazumi morali izhajati iz tega in morali bi zagotoviti priložnost vsem Tunizicem, zlasti mladim. Hvala. Za minuto in pojma se daje besedo gospod Panceri. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Seveda smo zgroženi, izrazili smo tudi sožalje. Je pa res, da je ta napad bil zelo resen, predvsem zaradi tega, ker se je ponovno v državi spostavilo nujno stanje. Zavedati se moramo, da se s tem izpostavljata dva ključna problema. Kot prvo, še vedno vlada nevarnost v tej državi, to pa lahko seveda destabilizira prihodnost Tunizije. Druga zadeva, še vedno obstaja tveganje, da bo zaradi izrednega stanja v državi prišlo do znižanja človekovih pravic, kar seveda ni dobro za krepitev tranzicijskega procesa na poti v demokracijo. Zato moramo predvsem stremeti k temu, da se konsolidira demokracija. Namreč ta država trenutno doživlja obdobje rasti, gospodarske rasti, to pa je edina pot, kako poraziti terorizem. V večjih resolucijah parlamenta smo že podarili to, vseeno pa bi morali storiti veliko, veliko več v današnjem času. Tunizija potrebuje ciljno usmerjeno delovanje. Gospod komisar, vi ste govorili o ambicioznem programu, vendar žal še nismo ambiciozni potrebujemo tudi finančno podporo, identično, kot smo jo ponudili Ukrajini. Če želimo biti poleg Tunizije, moramo zavestno stopiti v to novo nalogo, zavedati se moramo, da je treba okrepiti institucije in demokracijo v Tuniziji, kajte od tega je odvisna stabilnost v regiji, od tega pa tudi naša varnost. Hvala. Hristo. Hvala. Sedaj ima uh, poslanka Valesjano besedo. Eno minuto. Hvala lepa, predsedujoči. Najprej bi rada izrekla sožalje žrtvam, absolutno pa obsojam te zadnje napade, teroristične napade v Tuniziji. Vprašati se moramo, kaj se dogaja v državi, kjer je verska, kulturna, zgodovinska tradicija drugačna. Zakaj se nek mladenič vključi med teroriste in islamiste? Kaj se dogaja z mladimi v tej državi? Zakaj so tako frustrirani? Dejstvo je, da je varnostna strategija ključnega pomena, je pa vsem jasno, da to ni edini element, ki ga potrebujemo, niti ne najbolj pomemben. Če Tunizija ne bo rasla, bo težko, nemogoče konsolidirati demokratičen proces. Tunizija potrebuje veliko več kot zgolj izjave v tej dvorani oziroma okrnjene finančne programe. Želimo si, da bi na vratih v Evropsko unijo bila zmagoslavna demokracijo, ki je izšla iz arabske pomladi. Gospod komisar, zauzeti bi se morali konkretno za te zadeve. Ko smo obiskali Tunes, mi je rekel, da smo slišali, da ena lastovka še ne prinese pomladi. Namreč dejstvo je, da imamo v tem trenutku na voljo zgor nekaj lastovk, to pa je vse. Hvala. Hvala sedaj za eno minuto, uh, gospod Pahnjo. Hvala lepa, predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Tunizija se ponovno sooča z terorističnim napadom. Zgrožena je, v strahu je. Že v preteklosti smo izrazili solidarnost s Tunizici, s Tunizijo, to je treba še enkrat podariti. Bi pa ta razprava morala biti tudi priložnost za to, da se pogovorimo o tem, kaj lahko konkretno storimo za to, da sosedo podpremo, da Tunizijo podpremo. Gospod komisar, mislim, da bi morali najprej dovoliti, da se EU-ba misija vrne nazaj v Libijo, zato da ne bo Tunizija več tamponska država za propadlo državo Libijo. Največji problem v Tuniziji so sile, ki destabilizirajo to državo. Poleg tega bi morali, kot je rekel kolega Panceri, zelo jasno povedati tudi v okviru nove sosedske politike, da bo finančna podpora veliko više, kot je trenutno. To sta dva ukrepa, ki bi jo morali sprejeti, gospod komisar, zato da bi vendarle konkretno začeli izražati solidarnost do Tunizije. Što? Hvala. Naslednja je na vrsti Ana Gomeš. Eno minuto. Hvala, gospod predsedajoči teroristične skupine v Severni Afriki poskušajo preprečiti novi demokraciji v Tuniziji, da bi zaživela. Napadi na uh, muzej in uh, napadi v Susu so bili namenjeni točno temu. Teroristi so organizirani kriminalci, ki ne poznajo ne meja, ne nobenih uh, človeških vrednoh. vrednot. So del uh, socialne izključenosti, ki je žal prisotna tudi v Evropski uniji in zato smo tudi mi odgovorni za boj proti temu terorizmu. V Libiji, Tuniziji moramo ukrepati, moramo izkazati solidarnost z tunizijsko vlado, ki je prišla na oblast na podlagi demokratičnih volitev. Zagotoviti mora z našo pomočjo nova delovna mesta. Zagotoviti moramo varnost v turističnem sektorju. Poskrbeti moramo tudi za begunce ali vsaj pomagati Tuniziji pri tej skrbi. Moramo zagotoviti, da bodo domačini zaščiteni pred teroristi. Torej, naša solidarnost s Tunizijo je potrebna eh, pri eh, povečevanju vrednosti in okrepitvi demokracije. Hvala, sedaj pa gospa Gil, eno minuto predsedujoči komisar. Tudi sama obsojam grozovite teroristične napake v Tuniziji, katerih cilj so bili večinoma evropske državljani. Mnogi od njih so bili Britanci in nekateri so iz mojega volivnega okrožja v zahodnem Midlandsu takšni napadi, ki eh, se ponavljajo, so me spomnili na včerajšnjo desetletnico terorističnih napadov v Londonu. Mislim, da je treba eh, zagotoviti tunizijskemu prebivalstvu večjo varnost. Imamo ustavo, uspešne parlamentarne volitve in kot takšna je Tunizija zgled drugim državam v regiji, zato se moramo še bolj angažirati v Tuniziji moramo okrepiti dialog za boj proti terorizmu z Tunizijo in zagotoviti pri tem visoke standarde mednarodnega prava. Ugotoviti moramo, kako se centri odličnosti boja proti terorizmu terorizmu lahko pomagamo tej državi. Ker je v turizmu uh, ogromno delovnih mest, je treba zagotoviti standarde za zagotavljanje varnosti v tem sektorju, tako da bomo zagotovili prihodnost varnost ne samo evropejcem, temveč tudi tunizicem. Hvala. Naslednja je gospa Ela Sender. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Seveda izražam sočutje in solidarnost s Tunizijo in tudi z družinami žrtev, tako tunizijskih kot evropskih. Do teh žrtev je prišlo med napadi v muzeju in v Susu. Tunizici so svojimi življenji skušali zaščititi turiste. Zavedajo se, da je turistični sektor ključnega pomena za njihovo neodvisnost, seveda prinaša tudi velik prihodek. Tega se zavedajo tudi teroristi, ki že od samega začetka želijo uničiti Tunizijo, prvo demokratično državo v arabskem svetu, ki lahko daje zgled drugim. Ta država se je spustila na zelo miroljuben, na miroljubno demokratično pot. Ženske in moški v Tuniziji se integrirajo med džihadiste, zaradi tega, ker naprimer niso bili zadovoljni s iz, tem, kar se je izpeljalo v tej državi po obljubah po zimi 2010, spomladi 2011. V Tuniziji se pravzaprav igra tudi naša varnost, zato potrebujemo dokončne odgovore za to, da poskrbimo za demokracijo v tej državi, za prihodnost te države. Potrebujemo poseben program, za katerega smo zaprosili kot parlament, pa še vedno načakamo. Hvala. Najlepša hvala. S tem smo končali s seznamom govornikov in prehajamo na postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Tri kandidate imam tukaj. Gospod Fronzulika, mislim, da trenutno ni tukaj prisoten, zato je naslednji gospod Marija Šelžvan. Hvala predsedujoči. Zadnji teroristični napad v Tuniziji je bil šokanten za mnoge med nami, zlasti za Veliko Britanijo in za Francijo. Vendar Vemo, da je sedaj situacija postala nujna in dramatična. Pomagati moramo Tuniziji, da se bo zoprstavila eh, terorizmu v tem delu sveta. Začeti moramo s pomočjo na področju rasti in razvoja Tunizije. Boriti se moramo tudi proti vzrokom tega terorizma. To je boj proti revščini, boj proti zunanjemu dolgu te države. Verjetno se še spominjate diktatorja Ben Alija, ki je 23 eh, let eh, kruto vodil to državo in eh, ki so mu pomagali tudi mnogi v mednarodnem denarnem skladu. Pa tudi evropejci so mu bili zelo naklonjeni in mislim, da je to samo zase bil eden od zrokov tega problema. Hvala, gospod Jakovčič. Gospod predsedojoči, hvala. Ni, bil slučajno, ni bila slučajno Tunizija izbrana za še en turistični napad. In ni slučajno bil turizem tisti, na katerega so ciljali teroristi. Mnogi so umrli, žrtev je veliko, njihovih družinskih članov, ki žalujo za njimi, je veliko. Z njimi moramo biti solidarni, ampak solidarni moramo biti tudi s tunizijskim narodom. In gospod komisar, vse moramo narediti, da zagotovimo mir in stabilnost v Tuniziji. V ta namen potrebujemo različne oblike pomoči, predvsem institucionalna oblika pomoči zaradi večje varnosti je tista, ki jo imam v mislih, ampak okrepiti moramo Tunizijo tako, da bo ta resnično zaživela kot eh, zgled vsega tistega, kar eh, je bila arabska pomlad. Tunizija je dober zgled, pomagajmo temu zgledu in poskušajmo čim bolje zagotoviti njihovo prosperiteto in razvoj. V imenu visoke predstavnice Mogherini bo sedaj spregovoril komisar Han. Izvolite. Danke, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali v razpravi. Tudi vi pravzaprav odražate prepričanje in mnenje komisije. Vsi mi smo prepričani, da moramo resnično Tuniziji pomagati, da moramo postaviti to državo v srčeko naših eh, prizadevanj, ne samo sedaj po teh grozovitih terorističnih napadih. Eh, v zadnjih dnevih sem eh, političnim predstavnikom poslal sporočilo, da smo jim pripravljeni pomagati, pa ne samo pomagati z institucionalno obliko pomoči, temveč da bo jim za, lahko zagotovim, da bomo naredili vse, da bodo evropski turisti še naprej potovali v Tunizijo. Vsekakor pa želimo s tem povdariti, da bomo pomagali Tuniziji, da smo, da jim stojimo ob strani. Govorili ste o neke vrste maršalovem načrtu za Tunizijo. No, ne gre samo za Tunizijo, temveč tudi druge države v sosedstvu, potencijalne kandidatke, bi morda potrebovali neke vrste ažuriran maršalov načrt 21. stoletja. Vsekakor pa imamo na tem področju v komisiji veliko strokovnega znanja, zato da pripravimo takšne načrte poznavajoč situacijo v teh državah. V Tuniziji smo prisotni. Poskušamo sedaj napraskati dovolj denarja za finančno pomoč in eno, eno od vaših poročil o sosedski politiki je vsebovalo nekaj teh eh, dobrih predlogov. Vsekakor moramo narediti vse, da zagotovimo stabilnost eh, in mir v tej regiji. Če hočemo to narediti, pa moramo po eni, čas, po eni strani zagotoviti institucionalno pomoč, po drugi strani pa moramo biti dovolj fleksibilni. Če govorim o potrebni fleksibilnosti, da bi ponovno zagotovili stabilnost, to pomeni, da moramo tudi varnostne sile in ostale relevantne dejavnike v Tuniziji podpreti. Visoka predstavnica Mogherinija je, Mogherinjeva je zelo aktivna na tem področju, išče vse možnosti za pomoč tudi glede na situacijo v Libiji. Prosili ste, da naj na za, naslednje zasedanje eh, sveta za zunanje zadeve 20. julija postavimo tudi točk, dnev, točko dnevnega reda, ki se imenuje sodelovanje z Tunizijo. No, to bomo naredili, to je tudi običajna praksa sodelovanja med komisijo in predsedstvom in tokrat bomo to tudi poskušali. Najlepša hvala. Hvala, komisar. S tem smo končali razpravo o tej temi. Naslednja točka dnevnega reda je izjava.